Guten Abend, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Die Sitzung ist wieder aufgenommen. Dame i gospode, kolegice in kolegi, nadaljujemo z zasedanjem. Naslednja točka je priporočilo za drugo obravnavo poročevalca Tuana Mandersa, tekstilna imena in s tem povezano označevanje tekstilnih izdelkov. Besedo ima kot prvi kolega Manders. Izvolite. voorzitter eh, najlepša hvala gospod predsedujoči dejansko nisem navajen eh, začeti kar tako naenkrat torej eh, naj se zahvalim sprva za dobro sodelovanje z poročevalci v senci in tudi za um, način sodelovanja komisiji pa tudi svetu kajti zahvaljujoč mađarskemu predsedstvu smo po mojem mnenju uh, uspeli priti iz te uh, slepe ulice. Namreč uh, gre za uh, uredbo in ne za direktivo. Po mojem mnenju so uredbe tiste, ki lahko dejansko uh, pripomorejo k uh, notranjemu trgu. Profesor Monti je v enem svojem poročilu to omenil. Uh, zelo pogosto sprejemamo mnogo zakonodaje, ki pravzaprav ne omogoča delovanje notranjega trga, ker se enostavno ne izvaja. Imamo uh, tukaj celo vrsto izboljšav. Uh, Odbor za eh, notranje zadeve in zaščito potrošnikov eh, je dal mnogo predlogov, ponavadi se ni govorilo o potrošnikih, vendar tukaj smo izpostavili, da jih moramo še posebej upoštevati. In obstaja kar nekaj eh, relevantnih zadev, pri tem pa mislim predvsem na alergijske reakcije. Komisija je Eh, rekla, da je pripravljena izvesti ustrezno eh, študijo. 30. septembra 2013 bo ta študija nared in eh, pozitivne rezultate bo, rezultati bodo najverjetneje prinesli sabo novo nov zakonodajni akt in če bo rezultat pozitiven, je svet izrazil pripravljenost, da bo o tem premislil. Gre za eh, surovinsko sestavo in alergijo, namreč mnogo potrošnikov je eh, alergičnih na različne eh, snovi, še zlasti v oblačilih in vse to je treba upoštevati. Razen tega obstajajo različne. Eh, trgovinske nelojalne prakse. Od leta 2005 je so te prepovedane v Evropski uniji, vendar pa kljub temu uh, je mnogokrat zakonodaja preveč omejujoča uh, in uh, Mnogokrat prihaja do zlorab navedb države porekla. Od komisije smo zahtevali, da se jasno uh, napiše, če je kak izdelek bil izdelen naprimer v. Uh, Eh, Nemčiji ali Italiji, potem dejansko temu mora biti tako in ne sme nek izdelek, ki je 90 odstotkov izdelan na kitajskem ali 10 odstotkov eh, v Evropi, imeti na, mm, oznako, kot da je izdelan tukaj. Eh, gre seveda tudi za moderne tkanine, ne le nove predstavitve eh, starih eh, izdelkov. Obstajajo nove tehnologije, ki so v prid eh, potrošnikom. Eh, svet je eh, sprejel eh, mnoge izboljšave, eh, ko gre za eh, navedbo, eh, da gre za snov živalskega izvora na etiketi oziroma označbi. Eh, Namen je bil, da bi se odpravile ovire za dobro delovanje notranjega trga. Uh, Elektronsko trgovanje je seveda tukaj zelo pomembno, je pa tudi tukaj treba uporabljati skupne standarde za označevanje. V, uh, modernem svetu se marsikdaj pojavlja naprimer označba z, v 23 različnih jezikih. Po mojem mnenju eh, imamo sedaj predlog, ki lahko pripelje do dobrih rezultatov in najlepše hvala vsem, ki ste sodelovali. Hvala lepa v imenu sveta, gospa Geri. Köszönöm szépen, elnök úr! tisztelt elnök úr, biztos úr! Hvala lepa. Spoštovani gospod predsedujoči, gospod komisar, gospod poslanec Manders, kolegice in kolegi. Zelo nas veseli, da je v drugem branju bil dosežen dogovor glede uredbe Evropskega parlamenta in sveta o imenih tekstilnih vlaken in s tem povezanim etiketiranjem. Vse tri institucije so zelo dobro sodelovali med seboj. Dovolite mi, da vam izrazim priznanje za dobro sodelovanje v imenu sveta. Še zlasti se želim zahvaliti poročevalcu gospodu Tuanu Mandersu in njegovim sodelavcem za izvrsno opravljeno delo. Svojim delom, s ste pomembno prispevali. Želim se zahvaliti tudi španskemu, švedskemu in belgijskemu predsedstvu, kajti dejstvo je, da bi brez predhodnih prizadevanj teh treh predsedstv dosežki ne bili možni. Komisija je bila vse čas konstruktivna partnerica. Če bo vse teklo po načrtih, bo jeseni svet lahko pritrdil temu dokumentu in tako bi ta akt lahko začeli uporabljati leta 2012. Dejstvo je, da ta uredba pomembno prispeva k notranjemu trgu in tudi krepi konkurenco. Sedajni predpisi glede razvoja in uporabe novih tekstilnih vlaken spodbujajo tudi nadaljni razvoj. Tako bodo naši potrošniki lahko prej prišli do inovativnih in novih izdelkov. Menimo, da uredba skrbi za veliko pravno gotovost in pravno varnost ter zagotavlja varnost tudi potrošnikom. So zakonodajalci. Bodo v prihodnje lahko dobili več informacij, kajti dejstvo je, da bo komisija pripravila študijo, o etiketiranju. Tu naj bi šlo za oznako porekla, tu naj bi šlo za navedbo alergenov, elektronsko etiketiranje in uporabo drugih novejših tehnologij. Parlament in svet v osnutku stališča pravita, da je nujno zagotoviti tudi sledljivost tekstilnih izdelkov. Prav tako bodo ti pravni akti omogočili hitro potrditev novih tekstilnih vlaken. Ta uredba določa tudi, da mora etiketa vsebovati točno sestavo. Prav tako pa naj bi se navedli tudi vsi netekstilni deli živalskega izvora. Vse to bo potrebno navesti. Dejstvo, da gre za uredbo in ne direktivo skrbi za pravno varnost. Še enkrat čestitke in hvala lepa. Hvala lepa, gospa Giri. Sedaj pa v imenu komisije, gospod Tajani. Hvala lepa, gospod predsedujoči, poslanke in poslanci. Najprej se želim zahvaliti gospodu Mandersu, poročevalcu za delo, ki je opravil skupaj s vsemi drugimi poročevalci v senci, skupaj z komisijo oziroma z odborom. Tako, da je na koncu prišlo do dogovora, ki nikakor ni bil enostaven. Zdi pa se mi zelo pomembno, da smo prišli do dogovora o drugem branju, kajti to bo omogočilo državljanom in podjetjem, da bodo prej imeli korist od novih vlaken in novih izdelkov iz njih. Prav tako bo to omogočilo nacionalnim oblastem, da znižajo stroške. Še enkrat se želim zahvaliti parlamentu za to, da je dal svoj prispevek k medinstitucionalni razpravi s predlogi sprememb, ki jih je uložil. Nekateri od teh so še zlasti podarili politično razsežnost in interes, ki ga imajo potrošniki za to področje. Prvo branje z veliko večino v parlamentu, je poudarilo, da je potrebno razpravljati o etiketi tekstilnih izdelkov, treba je vključiti oznako o poreklu. Predlog pa je bil tudi, da bi razširili področje uporabe uredbe na določene sektorje. Prav tako vemo, da so sledila pogajanja s svetom, zahtevali so večjo fleksibilnost, zato da bi prišli do uporabnih rešitev. Menimo, da to besedilo predstavlja zelo ravnotežen kompromis, vključuje predloge sprememb parlamenta, pušča pa prostor in to je zelo pomembno in je treba poudariti, tako kot je to povedala tudi gospa Gjuri, torej pušča tudi nekaj prostora za razvoj dogodkov v prihodnje. Takoj, ko bo dokument stopil v veljavo, bodo potrošniki imeli na voljo več informacij glede prisotnosti, netekstilnih delov živalskega izvora, prav tako pa bodo lahko imeli tudi ustrezne informacije o sestavi tekstilnih izdelkov. Potem še en rezultat te nove uredbe je poenostavitev. Dejstvo je, da bo komisija nadomestila z novo prilogo prejšnjo, ki je imela skoraj 50 strani. Vendar pa to še ni zadnja faza tega postopka. Ravno nasprotno, to je šele izhodišče za to, da bomo nadaljevali z analizo in še izboljšali naše predpise. V kratkem naj bi globalno pregledali dokument in, če bo potrebno, bo komisija predvidela še nadaljne obveznosti pri etiketiranju na tem področju. Komisija bo torej predstavila ustrezne zakonodajne predloge, v tistih sektorjih, kjer je potrebna večja harmonizacija. Sam se pred Evropskim parlamentom zavezujem, da se bom lotil tega pregleda takoj in na poglobljen način. Pripravljamo že vse za posvetovanje s potrošniki. Govorili bomo o katerih informacijah oziroma katere informacije so pomembne, katere informacije je potrebno dati na voljo, kako tehnološki razvoj kot je recimo elektronsko poslovanje, vplivajo na kupovanje tekstilnih izdelkov. Potem vse večje zahteve na področju trajnosti, družbene odgovornosti, sledljivosti, kako to vpliva na trg tekstilnih vlaken, kako lahko še bolje izkoristimo obstoječe tehnologije v digitalni dobi in ne nazadnje, kako se lahko na ravni Evropske unije prilagodimo vse večjim zahtevam, ki jih imajo državljani na področju okolja, družbe in etike. Gospod predsedujoči, to so samo nekatere od tem, kjer smo že začeli z našim delom. Kot si lahko predstavljate, bo oznaka izvora nedvomno ena od prioritet in ena od osrednjih točk našega dela. Tako bo to priložnost, da ponovno potrdim svojo zavezanost oznakam izvora, tako da enkrat za vsele razčistimo vprašanje made in, inštrument, ki ga potrebujemo za to, da bodo naša podjetja konkurenčna in naši državljani zdravi. To tematiko bomo proučili zelo poglobljeno in predvideli jasne predpise za to, da bi ne imeli zavajalnih informacij, ki bi zavedle potrošnike ko bodo kupovali izdelke. Prav tako, kot je povedal gospod Manders, bomo tudi navedli nevarnost za alergije oziroma uporabo kemikali. Analiza lahko pokaže na tem področju, kako bi lahko izkoristili še obstoječo zakonodajo. Tako recimo imamo zakonodajo REACH. Če poenostavim, za oznako Made in bo potrošnik lahko prepričan, da kupuje tekstilni izdelek, ki ne škodi njegovemu ali njenemu zdravju ali zdravju njihovih otrok, saj bo ta izdelek spoštoval vse predpise te pomembne uredbe, ki je pomenila zelo veliko pogajanj in zelo veliko dogovorov, ki smo jih morali doseči na ravni Evropske unije. Zahvaljujem se svetu, ki je povdaril pomen tega dokumenta, Zahvaljujem se svetu, da je bil pripravljen sodelovati s komisijo. Komisija naj bi pripravila poročilo, kasneje pa naj bi se godil zakonodajni predlog in to do 30. septembra 2013. Sam sem trdno odločen, da to storimo še pred rokom, čim prej. Tako sem svojim službam že davno vodila naj začnejo z delom. Hvala lepa za vašo pozornost. Hvala lepa, gospod komisar Tajani. Sedaj pa v imenu političnih skupin, najprej gospa Komi, dve minuti. Hvala lepa, gospod predsedujoči, dragi komisar, dragi kolegi. Končno smo prišli do dogovora o tem pomembnem dosjeju. Vsi smo si zelo prizadevali, da bi prišli do skupnega imenovalca med različnimi stališči med eh, parlamentom in svetom. Moj cilj je bil, je in bo sprejeti zavezujoče norme glede porekla tekstilnih izdelkov. Potrošniki in podjetja morajo biti zavarovani. Menim, da današnji kompromis predstavlja izvrsten rezultat. Svoje kolege smo prosili, naj se borijo s svetom in pravim borijo, zato ker pogajanja nekako niso bila enostavna. Ta boj se tiče ne samo znake Made in, predvsem sledljivosti. To je prava pot za to, da obvestimo potrošnike, še preden se odločijo za nakup nekega izdelka. Danes evropski potrošniki na trgu lahko najdejo tekstilne izdelke z oznako Made in Italy, Germany, čeprav vemo, da so ti izdelki bili skoraj celoti izdelani drugod. Prav tako zahtevamo uporabo novih tehnologij za etiketiranje eh, RFED in mikročipi, zato da bi se borili proti ponarejanju. Res je, da smo razširili področje uporabe, kajti menimo, da tekstilni sektor zahteva večjo varnost in to v kratkem času. Skupna izjava, ki jo boste sprejela svet in parlament, kaže na to, kako pomembna sta oznaka porekla in sledljivost. Moram reči, da sem zelo vesela, da ta sprememba strategije sveta daje veliko upanja za prihodnost. Zahvaljujem se komisiji za sodelovanje in tudi za zavezanost, ki jo je izrazil komisar, namreč, da bo roke premaknil vnaprej. Zato se mu zahvaljujem, kajti tekstilni sektor to potrebuje. Ne na zadnje, ne smemo pozabiti na zahteve naših potrošnikov za verodostojne informacije o izdelkih. Ne na zadnje smo vsi potrošniki in zato je ta cilj nedvomno v interesu vseh. Vielen Dank. Hvala lepa, gospa kolegica Komi. Sedaj pa po dve minuti kolegica Šaldemoze. Tak for det, her formand, a også øh, ærede kollega, her komisær. Ja. Spoštovani kolegi, gospod komisar, tudi sama se želim zahvaliti za dober kompromis, ki smo ga uspeli doseči. Hvala tudi gospodu Mandersu, ki je opravil obsežno delo in ustvaril dobrega duha pripravljenost na kompromis znotraj parlamenta. Komisija je predstavila svoj predlog že pred časom, to je bil tehničen predlog, predlog, ki se je nanašal bolj na podjetja. Vendar skozi parlamentarni proces smo v ta predlog vključili še nekatere dodatne elemente, kar pomeni, da bo ta zakonodaja sedaj koristila tudi potrošnikom in to se mi zdi ključno. To, kar imamo pred seboj, prinaša boljšne etiketiranje in večjo varnost za potrošnike, ko bo ta zakonodaja končno stopila v veljavo. To je najpomembneje zame. Skupina SD si prizadeva, da bi tekstil ne povzročal zdravstvenih težav na enotnem trgu. Zato smo zelo veseli in zadovoljni, tako kot je dejal komisar da bo opravljena tudi študija, s katero naj bi zagotovili, da v tekstilnih vlaknih ne bo sledi nevarnih snovi, kar bi ogrožalo zdravje potrošnikov in skupini SD smo zelo zadovoljni glede tega. Prav tako se strinjamo, da sta poreklo in sledljivost zelo pomembna. Tudi to je informacija za potrošnike, ki se potrošniki želijo. Sama upam, da bomo lahko šli še nekoliko dlje in da bomo lahko harmonizirali tudi velikost oblačil, uporabili nove tehnologije pri etiketiranju oblačil, ampak mislim, da smo že do sedaj dosegli veliko napredka. Naučiti pa se moramo, da je zelo pomembno, da imamo zakonodajo, ki bo koristila tako podjetjem kot tudi potrošnikom istočasno. To je najboljši način, da zagotovimo, ustrezno delovanje našega enotnega trga. Ob koncu hvala lepa kolegom za sodelovanje. Mislim, da smo dosegli zelo dober rezultat. Hvala lepa. Hvala, gospa Šaldemoze. Sedaj pa za minuto in pol kolega Busoj. Hvala lepa, gospod komisar, gospod predsedajoči. Najprej čestitam Tvanu Mandersu za opravljeno delo in tudi za njegovo ustrajnost pri pripravi tega osnutka uredbe. Pozdravljam dogovor o drugem branju. Tu gre za boljšo konkurenčnost za našo tekstilno industrijo, obenem pa tudi več informacij za potrošnike. Veliko je prednosti, ki jih ta dokument prinaša. Nov postopek, ki poenostavlja prilogo 1, To zmanjšuje stroške za tekstilna podjetja in ta sredstva se bo lahko uporabila za inovacije. To bo koristilo tudi potrošnikom, saj spodbuja inovativnost. Mislim, da ta uredba prinaša koristi za potrošnike zaradi zahtev v zvezi z etiketiranjem. Ustrezne informacije o izdelkih pred nakupom so nekaj normalnega. Vemo, da so razprave o etiketiranju bile daljše, kot smo si želeli, vendar to lahko le koristi potrošnikom. Strinjam se, da potrebujemo še več časa. Tukaj so tudi še dodatne zahteve pri etiketiranju v zvezi z poreklom in potrebujemo tudi enoten sistem glede harmonizacije velikosti, ampak komisija je naredila prvi korak naprej. Ne na zadnje, mislim, da je potrebno pohvaliti napredek glede oznake vsebuje netekstilne dele živalskega izvora. V celoti mislim, da bo ta uredba bistveno prispevala k dokončanju enotnega trga in zato uredbo v celoti podpiram. Hvala lepa, gospod Busoj. Za dve minuti kolega Bilen. Hvala lepa, predsedujoči. Oprostitev oziroma sprostitev eh, obveznih pravnih norm, kar zadeva tekstilne proizvode, seveda zahteva tudi eh, uvajanje novih eh, vlaken na trg. Zato je priporočilo, ki ga bomo jutri sprejeli, drugačno od priporočila komisije, ki je predvsem zadevalo tehnične spremembe teh normativov, kajti pri vsem gre za poenostavitev postopka registracije imena novih eh, vlak, da se na ta način tudi eh, olajša nadaljni razvoj evropske industrije vlaken in tekstila. Dvoletno delo je nekoliko upočasnilo eh, ta postopek, kajti parlament je predlagal razširitev prvotnega področja uporabe, kar zadeva predpise v zvezi z označevanjem države izvora tekstilnih proizvodov, pa me veseli, da je ta kompromis bil sprejet. Naša skupina je bila za predlog v prvotni različici, eh, ki je omogočal večjo in hitrejšo korist potrošnikom in podjetjem. Žal nam je, da to potem ni bilo zajeto v končni tehnični eh, rešitvi. Zato pozivamo komisijo naj poglobljeno eh, obravnava vprašanje označbe made in, torej izdelano v, ko gre za vlakna, ki izhajajo iz tretjih držav in da bo potem leta 2014 prišlo do dokončne odločitve o morebitnem, eh, morebitnem uvedbi sistema tovrstnega označevanja. Kompromis med parlamentom in svetom prav tako omogoča, da bodo, o, da bodo etikete prav tako obvešile potrošnike o tem, ali proizvodi vsebujejo tudi proizvode živalskega izvora. V prihodnje, ko bomo razpravljali o tekstilni industriji, ko gre za eh, tehnologijo RFID, ko gre naprimer za harmonizacijo na vseevropski ravni, Imamo v mislih pragmatične rešitve v skladu s tem, kar imajo v mislih naši potrošniki in da upoštevamo tudi to, česar je sposobno gospodarstvo. Hvala. Danke, kolegi. Hvala lepa, kolega Bilen. Sedaj pa gospa Svensson, dve minuti. Eh, eh, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Vedno pravimo, da je moč potrošnikov zelo pomembna, ampak če mislimo resno, kot opravimo, potem seveda moramo izpolniti pričakovanja in dati potrošnikom priložnost, da izkoristijo svojo moč. Zagotoviti moramo, da imajo potrošniki dovolj informacij o izdelkih, tako da se lahko zavesno in obveščeno odločajo. Zato bi se rada še posebej zahvalila poročevalcu gospodu Mandersu za njegovo trmo ustrajanje, zato da so dejansko potrošniške informacije vključene v to poročilo. Prav tako se želim zahvaliti poročevalcem v Senci, ki so pokazali tolikšno zavezanost povečanju moči potrošnikov. Kot poročevalca v Senci sem v imenu skupine GUE NGL uložila predloge sprememb o poreklu, o obveznem označevanju izdelkov živalskega izvora ter tudi okoljske oznake. Vsega nam ni uspelo vključiti v končno poročilo, vendar pa sem zelo zadovoljna s kompromisom, ki je sedaj pred nami. Rada bi izrazila svojo podporo za ta končni rezultat. Vendar pa bi rada omenila tudi pomankanje informacij glede kemikalij in drugih izdelkov, ki se uporabljajo pri proizvodni tekstilnih izdelkov. Komisija nam je obljubila, da bo naročila študijo v zvezi s to tematiko in želim povdariti, kako izjemno pomembno za nas je, da dobimo to študijo tako, da bo javno zdravje v prvi vrsti in da se bomo lahko borili proti porastu alergij, ki se v zadnjih letih močno širijo. Zato si moramo pogledati povezave. Če so kakšne povezave, potem jih je treba podpreti z dokazi. Zelo pomembno je tudi, da se označijo živalski izdelki. Sama bi rada izkoristila še preostanek časa, da se zahvalim vsem, ki ste tako dobro delali, tako da sedaj lahko povečamo moč, ki jo imajo potrošniki. Ja, Hvala lepa, gospa Svensson, za minuto, kolega Rusi. Hvala, gospod predsedujoči, spoštovani kolegi. Ta dokument bo nadomestil že zastarele direktive. Zadeva tekstilne izdelke, ki so v prometu v Evropski uniji. Gre tudi za sestavo izdelkov. V prvem branju je bil sprejet tekst, ki je predvideval oznako porekla in obveznost o sestavi. Vendar pa žal komisija je nasprotovala besedilu, ki ga je potrdil parlament. Šlo je za oznako Made in in tudi za sledljivost na etiketi. Zato, da bi potrdili to besedilo, je odbor IMKO kljub semu sprejel besedilo, čeprav nas ne zadovoljuje. Mi smo proti temu, da ni ustreznih informacij, ki bi jih potrošnik moral dobiti v zvezi z sestavo in za poreklom. Hvala lepa. Kolega Rosi, gospoda Kolmana ni, sledi gospod Kancijan, dve minuti. Grazie, Hvala, gospod predsedujoči, gospod komisar, gospa ministrica. S to novo uredbo glede označevanja tekstilnih izdelkov, o katerem bomo na plenarnem zasedanju glasovali jutri, Evropa dosega cilj, za katerega se bori že leta dolgo. Čeprav bi lahko rekli, da gre zgolj za prvi korak pri doseganju popolne zakonodaje. Gre za to, da zaščitimo vse evropske potrošnike glede porekla in gre za tudi sprejetje novega mehanizma za ugotavljanje sledljivosti. Evropska komisija naj bi pripravila zakonodajni predlog za sprejetje novih eh, sistemov za etiketiranje, ti naj bi bili bolj natančni in bolj popolni ter sebovali več informacij o značilnostih in poreklu tekstilnih izdelkov, ki se uvažajo iz tretjih držav in prodajajo v Evropski uniji. Na ta način naj bi zaščitili potrošnike pred ponarejanjem in zavajanjem glede porekla. Želim si, da bomo s tem spodbudili inovacije v tekstilni industriji, industriji oblačil. Tako bodo potrošniki lahko imeli korist od inovativnih izdelkov. Ta predlog podpira tudi tekstilna podjetja in mu omogoča boljšo konkurenčnost na globalnem trgu. To je pozitiven znak, ki ga Evropski parlament pošilja 27 vladam, zato da bi tudi same podprle večjo sledljivost. Na ta način bi končni potrošniki dobili boljše, bolj resnične informacije v primerjavi z sedanjo oznako Made in. Tisto, kar sedaj potrebujemo, je, da se uredba o označevanju tekstilnih izdelkov začne uporabljati tu in tudi na drugih področjih. Vse zakonodajne akte je potrebno uskladiti med seboj. Gre ne samo za tekstilna vlakna, pač pa tudi za dokument, ki smo ga oktobra lani sprejeli v Strasburu. To upam, da bo sprejel tudi svet. Kot ste dejali, gospod komisar, 30. september 2013 je preveč odmaknjen datum. Gospod komisar, ta datum je preveč oddaljen in upam, da bomo kaj dosegli pred tem rokom. Hvala lepa. Ja Hvala lepa, kolega. Kancijan za eno minuto ima besedo gospa Irgojem Perez. Najlepša hvala, gospod predsedajoči. Naj začnem s tem, da izrazim čestitke vsem tistim, ki so omogočili ta dogovor. Gre za dogovor, ki mislim, da ga lahko pozdravimo prav vsi, saj vpliva na vsakodnevno realnost evropskih državljanov. No, ampak eh, ubrala bi rada konstruktiven pristop in zato mi dovolite naslednjo pripombo. Podarila bi rada pomen tega, da zagotavljamo natančne, relevantne podatke, ki bodo enostavno razumljivi potrošnikom, ko gre za označevanje tekstilnih izdelkov in njihove sestave. Nima smisla imeti nek izčrpen seznam sestavin oziroma nek izčrpen seznam informacij o proizvodu, če je to nerazumljivo za evropske potrošnike predvsem si moramo prizadevati za evropski sistem eh, osnaževanja velikosti, ki bo ustrezno odražal tudi oblike naših teles. Kajti prva stvar, ki jo pogledamo, ko kupujemo nek eh, tekstilni artikel, je velikost. Tako da na tem področju moramo storiti več. Hvala lepa, gospa Irigoyen Perez. Naslednji je kolega Šmit. Ena minuta. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Hvala lepa tudi gospodu Mandersu. Moram reči, da me zelo veseli, da je tudi zdravstven vidik eh, tu vključen in pa tudi vprašanje krzna. Vemo, da je označevanje zelo pomembno za potrošnike. Vemo, da je izbira, ki jo ponujemo potrošnikom, zelo pomembna. In če želimo, da bodo potrošniki lahko opravljali informirane odločitve, potem morajo biti te informacije razumljive in tudi zanesljive. Danes imamo na voljo tekstilne izdelke, ki so sestavljeni iz eh, delov, ki prihajajo iz celega sveta in to je praktično nemogoče vse označiti. Kolega Mandar se to tudi izpostavil. Vprašanje zdaj je, kaj bomo označevali, eh, zakaj bomo povedali, odkot prihaja, kajti označevanje izvora v današnjem svetu, vsekakor je eno od načinov, kako omogočiti boljšo informiranost potrošnikov, je pa to lahko na nek način tudi prikrita oblika protekcionizma, tako da mislim, da moramo tudi to imeti v mestih pri vsem skupaj. Gospod predsedajoči, prosta trgovina in odprava meja je tisto, kar Evropo dela tako veliko, kakršna je. Hvala lepa. Naslednja je kolegica Rozbah, minuta in pol. Hvala lepa, gospod predsedajoči. Tekstilna panoga je globalna panoga. Pogosto obleke potujejo po celem svetu, preden postanejo končni izdelek, ki ga damo na trg in prodamo evropskemu potrošniku. To poročilo, ki je pred nami, je eh, celovito poročilo, eh, ki je obralo pomembno ravnovesje med informiranjem potrošnikov, eh, sledljivostjo in pa tudi varstvom potrošnikov. Pomembno je, da potrošniki vedo, kakšni kemični izdelki se uporabljajo pri izdelavi oblačil, odkot prihajajo vlakna in drugi Eh, materiali. No, potem pa je tu tudi vprašanje ravnovesja med eh, zelo z veliko etiketo na artiklu ali pa samo majhna etiketa, kjer so vsi podatki o tem, kako vzdrževati oblačilo. Ta kompromis mislim torej, da gre v pravo smer, vendar bo šele leta 2013 na voljo tudi rezultat študije, ki jo opravlja komisija in eh, na ta način upam, da bomo potem lahko končno odločili, kako zagotoviti natančne informacije za potrošnike o državi izvora in pa tudi o drugih eh, elementih, ki bodo zagotovili popolno sledljivost tekstilnih izdelkov. Upam, da bo to privedlo do razumne zakonodajne rešitve do leta 2014, kot rečeno. In veseli me, da želi komisija ta rok skrajšati, ko gre za popolnejšo informiranje potrošnikov. Hvala lepa, kolegica Rozbah. Besedo ima za eno minuto kolega Ena. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Leta 2005 je odprava tekstilnih kod odprla vrata Evropske unije za dumping. To je bilo katastrofalno za zaposlovanje, za okolje in kljub Eh, temu, kar bi si mislili na prvi pogled, je to katastrofalno tudi za zdravje naših potrošnikov. Zato potrebujemo ukrepe, ki bodo zaščitili, promovirali zaposlovanje, eh, ki bodo omogočili ohranjanje delovnih mest v tekstilu in ki bodo omogočili tudi eh, varstvo potrošnikov. Predloge, ki so tu podani, kar zadeva označevanje izvora vseh nevarnih snovi in pa tudi dejansko označevanje sestave vlaken, pozdravljamo. Treba pa je iz vsega skupaj narediti sistem, ki bo v vseh državah članicah omogočil boj tudi proti ponaredbam. Eh, in to velja na mejah Evropske unije, pa tudi znotraj Evropske unije. Žal pa ugotavljam, da več sredstva namenjamo temu, da ugotavljamo, kdo ni in kdo je tunizijec na italijansko-francoski meji, eh, kot za takšne stvari. Če se soočamo s takšno realnostjo, potem je bolje biti eh, nek trgovski artikel kot pa človeško bitje in to je tisto, kar bi veljalo spremeniti. Hvala lepa, kolega Ena. Za eno minuto ima besedo kolega Salvini. Hvala, gospod predsedojoči. Hvalil bi se uh, gospodu Tajaniju za vse uložene napore. Moram pa reči, da smo v Severni legi popolnoma nezadovoljni z izidom. To je pravzaprav čisti surrealizem. Uh, slišal sem eh, z levice entuzijaste, ki pravi, da je eh, treba postaviti enaka pravila za vse. Dejansko pa sploh ne vemo, odkot eh, prihajajo oblačila, ki jih nosijo potrošniki. In o, mislim, da je ta razprava danes v skoraj prazni ehm, dvorani popolnoma surrealistična. Vem, da smo v prvem branju prišli na koncu z popolnoma popolnoma v ravnoteževim uh, eh, besedilom, potem pa je sledil popolni debakl. Uh, težko uh, je razumeti, uh, kaj bomo danes nosili. Uh, dejansko uh, mačarsko predsedstvo ni želelo slišati drugačnih glasov in dejansko je ta Evropska unija vedno dal od potrošnikov in tudi proizvajalcev. Hvala lepa, kolega Salvini. Uh, Naslednji je za dve minuti kolega Segedi. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospod komisar, kolegice in kolegi, gospa državna sekretarka. Dovolite mi, da izpostavim tu dve najbolj ključni vprašanji. Najprej se mi zdi zelo pomembno, da na etiketah jasno navedemo, iz katere države izhaja tekstilni izdelek. Drugo vprašanje pa je, seveda je zelo pomembno čisto natančno navesti, iz kakšnih vlaken, iz kakšnega blaga je proizveden tekstilni izdelek. No, v obeh teh primerih je zelo dobro, da imamo enotna pravila. Kar zadeva prvo vprašanje, torej vprašanje izvora samega izdelka, tu moramo seveda izhajati iz tega, da v Evropski uniji vlada kriza. In to je vezano tudi na to, da številne panoge, vključno s tekstilno industrijo, v bistvu svojo proizvodnjo selijo v Azijo. In pomembno je, da Evropski uniji zdaj ponudimo možnosti za to, da iz te krize v tekstilni panogi E, izidemo, pa naj gre za tekstilno panogo konec koncev ali za e, strojegradnjo ali za turizem ali karkoli. Evropski proizvajalci so v neugodnem položaju, kajti na našem trgu se prodajajo poceni proizvodi po dampinških cenah in zato je za evropske proizvajalce praktično nemogoče, da bi držali ta tempo. In morda bi morali proizvajalce izpostaviti, ki proizvajajo v Evropski uniji, pa naj gre za proizvodnjo v eh, Bolgariji, v, na Mađarskem, v Romuniji, kakorkoli, da bodo potrošniki videli, da gre za proizvodnjo iz njihove države. Pomembno je tudi seveda vedeti, kakšna je kakovost samih vlakanj in tudi to je pomembno, da se izpostavi. Hvala lepa, kolega Segedi. Gospa Rojtova, dve minuti. Spoštovane kolegice in kolegi, praktično eno leto, no teden manj, je minilo, odkar je velika večina glasovala za označevanje tekstilnih izdelkov po predlogu odbora IMKO v prvem branju. Zato zelo cenim to, kar je storil poročevalec Tvan Mandr skupaj s eh, kolegi, ki je pripravil kompromis ki bo omogočal hitrejšo uvedbo novih vlaken na evropski trg in tudi izboljšal varnost proizvodov. Ampak čudno je, da svet še vedno nasprotuje označevanju države izvora in pa tudi nasprotuje harmonizaciji eh, velikosti tekstilnih izdelkov. Čudi me ta odnos sveta, ki od, eh, odreka potrošnikom možnost, da bi dejansko vedeli, odkot izhaja nek izdelek, kajti na ta način mislim, da bomo vendarle lahko izboljšali tudi eh, sloves evropskih izdelkov in se tudi borili proti poceni delovni sili. Če bodo ljudje vedeli, odkot izhaja nek izdelek, iz česa je narejen, se bomo lahko uspešno borili proti nevarnim izdelkom, ker je kljub številnim normam je še vedno veliko nevarnih proizvodov na trgu. Nisem za protekcionizem eh, in zato me veseli, da je komisija vsaj pripravljena pripraviti študijo vplivov do leta 2014, ki se bo sredotočila ne le na vprašanje države izvora, ampak tudi na harmonizirane metode Eh, proizvodnje, velikosti, vprašanje unetljivosti, eh, škodljivosti določenih kemikalij in tako naprej in tako dalje. Ampak glede na to, da želi svet ohraniti pravice in pa interese proizvajalcev tekstila in evropskih potrošnikov, ne vemo, ali bo svet dejansko potem tudi sprejel rezultate te študije. Pomembno je, da spregovorimo ne le z odgovorimi v Bruslju, ampak tudi doma z našimi vladami, da se bodo stvari spremenile. Na koncu še hvala Tuanu Mandrsu in pa tudi komisiji za dosežek, o katerem danes tu razpravljamo. Hvala lepa kolegica Rojtova. Besedo ima kolega Susta, ena minuta. Hvala, gospod predsedujoči. Ta predlog uredbe je nekaj, kar moramo podpreti, ker dejansko bo prišlo do poenostavitve in eh, poenostavitve mnogih eh, nacionalnih pravil. Gre za uh, strategijo uh, evropske konkurenčnosti na proizvodnem področju. Na ta način bomo dosegli večjo transparentnost postopkov, povečali konkurenčnost in moram reči, da je dosežen uh, kompromis uh, glede. Uh, klauzule o ponovnem pregledu oznake izvora, kjer seveda ne morem pozabiti na eh, političen pomen, eh, je prav gotovo v povezavi z težkimi pogajanji med eh, svetom in parlamentom Temu smo bili priča že lani oktobra in sedaj je prišel čas, da svet enkrat eh, za vselej začne upoštevati demokratično voljo parlamenta. Prav gotovo pa eh, bomo glasovali za ta eh, predlog kljub pomislekom. Hvala lepa, kolega Susta. Za eno minuto ima besedo kolega Morganti. Eh, gospod predsedujoči, kolegice in kolegi, čeprav eh, je tukaj vrsta eh, pozitivnih poenostavitev, ki se predlagajo, ne smemo pozabiti, da nismo v besedilo vključili ehm, oznake izvora. Za tekstilnijo industrijo bi bilo to bistvenega pomena. To je tudi garancija za državljane in potrošnike v Evropski uniji. Naši konkurenti ZDA, Japonska, celo Kitajska, Kitajska uporabljajo že za uvoženo blago podoben sistem. V Evropi pa enostavno eh, se držimo nepotrebnih pravil in ne smemo pozabiti. Eh, etiketa z oznako izvora lahko eh, tudi prepreči razne goljufije. V prati v mestu, odkoder prihajam, so 73 tisoč ponarejenih izdelkov zasegli samo prejšnji teden, večinoma tekstilnih. In dejansko naša tekstilna industrija je na kolenih in Evropa ne sliši naših zahtev, ker ni oznake izvora, je to še en problem. Gospa Komi, imate vprašanje za kolega Morgantija? Ja, hvala. Želel sem, želela sem kolege iz Severne lige vprašati, kaj je vaša stranka naredila v eh, pogajanjih v trialogu, ko smo vas eh, pozvali k aktivnemu sodelovanju. Pozvala sem vas jaz z, v imenu Evropske ljudske stranke. Sicer je dobro kritizirati, ampak treba je tudi sodelovati in ne samo govoriti slogane. Želite odgovoriti na to vprašanje, kolega Morganti? V uh, prvem branju je v odboru bilo popolnoma drugačno besedilo in uh, oznaka uh, izvora je uh, bila vključena in ni jasno, zakaj uh, sta svet in uh, eh, komisija tukaj uh, zastala. Mi smo uh, proti temu predlogu ravno zaradi tega, ker ni oznake izvora. Hvala, kolega Morganti. Naslednja je kolegica Gardini, dve minuti. Migracije. Eh, hvala lepa, gospod eh, predsedujoči, kolegice in kolegi, gospod komisar. Po mojem mnenju smo vsi tukaj Eh, sposobni oceniti eh, besedilo, ki seveda ima nekatere pomankljivosti, brzeli, želeli smo si nekaj bolj ambicioznega, kot se rado pove v tej dvorani, ampak mislim, da se tudi vsi zavedamo, da gremo v pravo smer. Popolnoma jasno je, da je eh, jasen sistem označevanja vseh izdelkov tisti, ki bo prinesel večji nadzor, ki bo pripričal goljufije in netočno, možnosti. Vsi smo eh, pozdravili dejstvo, da se tukaj uvaja zahteva po etiketiranju eh, izdelkov eh, živalskega izvora. Torej, na ta način bomo se lahko, da bodo na našem trgu izdelki iz krzna, naprimer iz psov ali celo mačk. Eh, želeli smo si bolj eh, ambicioznega besedila z vključitvijo oznake izvora. Eh, še zlasti, ko gre za tretje države, kjer nimajo tako eh, visokih standardov za zaščito potrošnikov, pa tudi okolja, delavcev in mladoletnikov. In eh, le na ta način bi zagotovili prave garancije za državljane in potrošnike. Vsi pa se moramo zavedati, da gre za boj, ki ga bomo izbojevali le skupaj in povezani, kot je rekla kolegica Komi, gre za prav novi boj, ki se že dolgo bije in sedaj smo dosegli eh, pomemben premik. Eh, gre za osnovno, eh, osnovni element ne le za tekstilno industrijo, ampak tudi druge panoge, kajti. Um Oznaka izvora je tisto, kar potrošniki zahtevajo. To mora biti na prvem mestu in to je tisto, kar potrošniki zahtevajo. In moram se zahvaliti vsem tem, ki so sodelovali na tem besedilu. Hvala lepa, kolegica Gardini. Prehajamo na prosto razpravo. Hvala lepa. predsedujoči, mislim, da je tu pomembno, da upoštevamo interese potrošnikov. In etikete mora biti razumljive, označbe mora biti razumljive, kajti to so tisti ukrepi, od katerih potrošnik dejansko ima neko dodano vrednost in kjer vidi tudi dodano vrednost Evropske unije. No, trenutne razmere predstavljajo veliko konkurenčno podrejenost Evropske unije, ker imamo konec koncev tu opravka z zakonodajnimi akti, ki niso več eh, aktualni. Ja, pomembno je, da se zavedamo, da je potrebno vprašanje nevarnih snovi natančneje preučiti. Prav tako moramo oceniti, ali obstajajo morda vzročne povezave med eh, kemičnimi snovmi, sintetičnimi vlakni v tekstilnih izdelkih in alergičnimi reakcijami. In tu mislim, da moramo bolj bdeti nad kakovostjo, in eh, pomembno je seveda imeti tudi vse potrebne informacije. Hvala, kolegica Gal Pelc. S tem smo tudi pri koncu postopka proste razprave. Mikrofon lepo prosim, gospa. Predsednik prosa govornico, da vključi mikrofon. Hvala lepa. Državljani EU imajo pravico vedeti, iz česa so oblačila, ki jih eh, nosijo. In to pomeni, da tudi proizvodi, ki vključujejo ne tekstilne dele eh, živalskega izvora, eh, označimo. Ko se to uporabi, naprimer, v tekstilnih eh, proizvodih, se to ne označuje in eh, zato potrošniki ne vedo, kakšna je natančna sestava. Evropska zakonodaja že ureja to vprašanje za obutev. Pomembno pa je, da to zagotovimo tudi pri ostalih oblačilih. Eh, alergiki bodo predvsem imeli korist od tega predloga, ko gre za izdelke, ki so potencialno lahko nevarni za njihovo zdravje. Prav tako je pomembno, da se preuči vzročno-posteljična povezava med kemičnimi in svetečnimi eh, snovmi in alergičnimi reakcijami. Prav tako moramo upoštevati razpoložljive znanstvene učinke in znanstvene eh, dosežke, ki jih imamo na voljo ko gre za ta vprašanja. Hvala lepa za vašo pozornost, gospod predsedujoči. Hvala lepa, kolegica Prendergast. V imenu komisije pa besedo ponovno dajem komisarju Tajanju. Izvolite. Hvala, gospod predsedujoči. Po mojem mnenju ta razprava ni tehnična razprava, ampak politična razprava, ki se umešča v kontekst izbire, ki grejo v prid realni ekonomiji, eh, odločitve eh, parlamenta, sveta in komisije. Torej, komisija namerava podpirati industrijsko politiko v prid srednjim in malim podjetjem in najti odgovore za naše državljane, tudi ko gre za kakovost izdelkov, ki bo, jih bodo proizvajala naša podjetja. Konkurenčnost evropskega sistema se meri tudi z kakovostjo proizvodov eh, in tudi z um, eh, var, varovanjem človekovega zdravja. Zaradi tega danes večer komisija eh, na koncu te razprave ponovno izraža svojo pripravljenost iti naprej v smer realizacije oznake Made in, čeprav, kot sem rekel, eh, kolegi kančanju in drugim moram eh, zagotoviti, da eh, bodo roki krajši. Kot sem že na začetku rekel, sem že dal eh, navodila službam, da nadaljujejo, da delajo v to smer, kajti Evropska komisija se je vedno zauzemala za oznako made in, tako za tekstilne izdelke, kot tudi za uvožene izdelke v Evropsko unijo iz tretjih držav. Naj samo rečem, da eh, ta razprava danes eh, je bila zanimiva. Gospod Gjuri je rekel, da eh, smo Gospa je rekla, da je to uh, zelo povezano z uh, politično razpravo danes. Um, svet je uh, pripravljen gledati v naprej in ne nazaj, ter se dogovoriti z parlamentom in uh, komisijo za to, da damo konkretne odgovore. Gre za uh, sledljivost v povezavi z srednjimi in malimi podjetji in kot sem že od začetka svojega mandata eh, se zauzemal za ta sektor, bom to še naprej, nadaljeval bom delo svojega predhodnika in na ta način bom z eh, kakovostnimi izdelki, eh, ki bodo edini konkurenčni na mednarodni sceni, dejansko lahko zaščitili zdravje potrošnikov. Zato je po mojem mnenju še naprej treba delati in vlagati napore. Strinjam se, eh, mi smo tukaj eh, so zakonodajalci, kot eh, veste, parlament in svet skupaj ocenjujejo politično pobudo komisije in, kot sem rekel, komisija bo zavihala rokave in naredila vse, da bodo naši potrošniki učiv, uživali zaščito v smislu konkurenčnosti, pa tudi zdravja ljudi. Naj eh, zaključku omenim tudi eh, podporo eh, industrij, eh, tekstilni industriji, eh, kjer bomo uporabili vsa sredstva za zaščita konkurenčnosti in uporabljali tudi druge pobude. Naj samo omenim, da pripravljamo ukrepe za eh, prenos eh, rezultatov študije in eh, raziskav in razen tega pripravljamo sporočilo o bistvenih vidikih konkurenčnosti modne industrije. Le toliko, da vam uh zagotovim, da eh, je treba zaščititi naša podjetja in da eh, ne bomo imeli rasti, eh, če ne bomo imeli trga, ki mora biti najvišji cilj politične in socialne politike. Hvala lepa, kolega Tajani. V imenu sveta ponovno dajem besedo gospe Gjuri. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Čisto na kratko bi se rado odzvala na tiste pripombe, ki zadevajo označevanje izvora. To je bil konec konca tudi najbolj vznemirljiv del te razprave. In to ne le v teku razprav s parlamentom, ampak tudi v svetu moram povedati, da smo se veliko ukvarjali s tem vprašanjem na področju trgovinske politike še nismo zaključili posvetovanj v zvezi z horizontalnim predlogom s tem v zvezi, eh, zato se mi ni zdelo smiselno tu ustvarjati presedana, če bi prezgodaj in preuranjeno to odločili. Preučili smo možnosti, ki so na voljo v zvezi z označevanjem izvora in eh, To je možnost, ki jo proizvajalci imajo prostovoljno sicer že zdaj. Če bi se mm, ne držali določenih omejitev pri tem, bi to lahko privedlo do iskrivljena konkurenca, tega pa nikakor ne želimo. Študija komisije, ki bi preučila rezultate takšnega sistema, mislim, da bo vsekakor koristna. Naj tudi izrazim zahvalnost eh, gospodu Tajaniju za njegovo pripravljenost in najti rešitev pri tej tako pomembni zadevi. Eh, eh, no, iz tega naslova smo se odločili za rešitev z uvodno izjavo in pa z klauzulo za preverjanje. In veseli me, da kolegica Komi, ki je bila glavna borka za to temo, zdaj tudi dejala, da se ji ta rešitev zdi spremljiva, dobra, da se ji to zdi rešitev, ki bo v prihodnosti lahko služila tudi kot temelj našega nadaljnega sodelovanja. Še enkrat torej se vam vsem zahvaljujem za to zelo koristno razpravo. Dobro je, da imamo zdaj tudi časovnico za prihodnje ukrepanje. Nekateri kolegi pa so tudi dejali, da se je zelo pomembno boriti proti goljofijam in poneverbam in zelo pomembno je, da predvsem zagotovimo zaupanje med potrošniki. Zahvaljujem se poročevalcem v Senci in poslancem v odboru IMKO hvala za sodelovanje prav vsem, hvala pa tudi za ta rezultat, na podlagi katerega bo notranji trg deloval bolje. Hvala lepa, gospa Gjuri. V zaključek še enkrat poročevalec gospod Manders. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Seveda smo za prosto trgovino in smo proti protekcionizmu. In tudi namen tega predloga ne bil, da bi to skozi stranska vrata sem vključili. Pomembno pa je, da se uporabljajo moderne tehnologije. Nekateri kolegi so dejali, da v prvem branju ni bilo rešitve. Ja, gledajte, če želimo nekaj doseči in eh, če komisija, če svet to želita, potem ja, potem gremo pač po poti naprej in mislim, da smo izbrali pravo pot. Mislim, da tu ne gre izgubiti besede. Eh, komisar Tajani je zelo izredno podprl naš kompromis in eh, upam in s tem lahko tudi samo prosim gospod Juri, da prepriča svet, da bo upošteval to stališče in ko se bo to zgodilo, ko bo svet podal takšne zakonodajne predloge, ki bodo sledili temu priporočilu, potem bo to dobro za industrijo, za naše potrošnike, za nas vse, kajti konec konca mislim, da je eh, pomembno tudi. Evropo kot eh, proizvodno lokacijo ohranimo. Hvala torej še enkrat za podporo in upam, da bo kmalo pred nami tudi izid omenjene študije in upam, da bo predsedstvo sveta uspelo pripričati svet, da smo s tem predlogom na pravi poti. Upam, gospod predsedujoči, da bo prihodnost pokazala, da je pot, na katero stopamo zdaj, lahko resnično zgled za številne druge panoge to je pot, ki se je izkazala za koristno, kjer ne sprejmamo zakonodaje na podlagi emocij, ampak sprejmamo zakone, ki temelijo predvsem na znanstvenih dognanjih z inputom strani e, vseh deležnikov in da na koncu pridemo torej do rešitve, ki je sprejemljiva za vse in na ta način mislim, da dosegamo dodano vrednost za Evropo. Hvala lepa, kolega Mandar. S tem smo zaključili razpravo. Glasovanje bo potekalo jutri ob 12.30. Zdaj prehajamo na naslednjo točko na dnevnem redu in sicer gre za.